al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Give me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope.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 grazie ho il piacere di dare il benvenuto hvala lepa v veliko čast mi je da lahko tu pozdravim pozdravim džehel ilham hčerko gospoda ilhama ki je danes tu zastopa svojega očeta pri podelitvi nagrade saharova v letu dva tisoč devetnajst in rad bi pozdravil tudi vse finaliste za letošnjo nagrado Saharova, ki so jih predlagali poslanci Evropskega parlamenta in so z nami danes tu, sedijo na diplomatskem balkonu. Z nami so predstavniki iz Brazilije, ki zagovarja človekove pravice, in se borijo za amazonski pragost. Z nami je Monika Benisi, ki zastopa Marjana Frankota, njenega partnerja, ki je bil marca 2018 ubit. Potem je z nami Silvan Sanč, Petskon, Metuktire je tu, zastopa svojega detka. E eh, in potem za skupino Restorers je z nami skupina mladih študentov iz Kenije, ki so se odločili uporabiti tehnologijo za to, da bi dali več moči ženskam in da bi se borili proti pohabljanju žensk. Z nami danes so Stacy Ovino, Cynthia Tieno, Purity, Uma ima Crin Onyango. V imenu Evropskega parlamenta se zahvaljujem vsem, ki so z nami danes tu in vam čestitam za pogum in za močne zaveze. Sveda bomo šli naprej, ampak preden gremo naprej, bi vas rad povabil, da si pogledate kratek videoposnetek od Evropskega parlamenta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 Signore e signori, cari... Gospe in gospodje, dragi kolegi, danes bomo podelili nagrado Saharo za svobodo razmišljanja profesorju Ilamu Totiju. Danes z nami ni tu, ker je zaprt že vse od leta 2014. Plačal je drago ceno za svoj boj in to je navdih za vse nas. Prisrčna hvala njegovih črki. Jevel Ilham, ki je bila tako pogumna, da je prišla sem in tu zastopa svojega očeta. V Evropi imamo demokracijo in tako lahko poslušamo glasove tistih, ki moramo očati doma. Podelitev nagrade Saharova je podelitev nagrade za svobodo izražanja misli v Evropskem parlamentu. Mi to zastopamo, kajti marski po svetu to ni možno, tako da bi radi podelili nagrado Saharov profesorju Ilamu Totiju. Njegov boj kaže, kako pomembno je imeti vzajemno razumevanje, spravo, zmirnost, treba je spoštovati kulturno raznolikost. To so iste vrednote, ki so v zadnji evropskega projekta. Profesor Toti je profesor ekonomije. Vse nas poziva k zmirnosti in spravi. Svoje življenje je posvetil ščitanju pravic ujgurske manjšine na kitajskem, zato da bi izboljšal njihove življenjske pogoje. Ujgurska manjšina je pogosto tarča pregona, kulturnih, verskih, gospodarskih sankcij. In že vse od aprila 2017 je bilo več kot milijon Ujgurov pridržanih in zaprtih v taboriščih, kjer eh, so prisiljeni odreči se svoje identiteti, odreči se morajo svoje veri, verskim prepričanjem. Ampak to je velik narod, ki ima močno identiteto, ima zgodovino, ki je stara že na tisoče let in tekom let so razvili svojo kulturo, kulturo, ki je vredna ohranjanja. Ilam Toti preko svojih dejavnosti daje glas temu ljudstvu, čeprav je pridržan, čeprav je zaprt. Slišimo njegov glas preko njegove hčerke, danes to slišimo glas drugih Ujgurov. Tako močno se je trudil v zadnjih letih za to, da bi imeli skupno razumevanje in dialog med manjšinami in večino. In kljub temu, da si je prizadeval za mir, je bil obsojen na dosmrtno ječo. Za separatizem mi prosimo za takojšno izpustitev Njegov boj. Njegovo trpljenje sta opomnik, da se moramo boriti za svobodo razmišljanja. Včasih si lahko pridobimo to svobodo le takrat, ko plačamo to cene s človeškimi življenji. In Imeli smo druge nagrajence, ki so še vedno v zaporu in so preganjani zato, ker si prizadevajo za svobodo misli, vesti in borijo se za to. Zaprti pa so, ker razmišljajo svobodomiselno. Ampak nagrada Saharov pomaga pri tem. V Venezueli recimo smo nagradili tiste, ki so v poziciji. Nagradili smo tudi druge, ki so se prizadevali za svobodo misli in vesti. Mi pozivamo visokega predstavnika naj v svojih stikih z državami poskrbi za to, da so ti ljudje tako izpuščeni. Treba je tudi prenehati preganjati nagrajence nagrade Saharova. To je sporočilo, ki ga prenašamo našim vladam, državam, članicam. Evropske unije. O dvostranskih odnosih bi radi prenesli skupne vrednote Evropske unije, da bi lahko ščitili skupne pravice. Danes bi morali praznovati. Praznovati bi morali svobodo misli in vesti, ampak kljub temu pa je to žalosten dan. Ta sedež poleg mene je prazen, kajti živimo v svetu, ker nismo povsem svobodni, če svobodo miselno razmišljamo. Upam, da bo Ilam Toti izpuščen, upam, da se bomo srečali z njim, pozdravljamo ga, pozdravljamo tudi tiste, ki so zaprti z njim. Njegova hčerka Jevar Ilam je prišla sem, počastila nas je svojo prisotnostjo, sedaj ji predajem besedo. Prosim. Salam aleikum, mir naj bo z vami. Rada bi pozdravila Evropski parlament in vse tiste, ki so omogočili, da je moj oče dobil nagrado Saharova za svobodo misli in vesti. Niste počastili le dela mojega očeta in pregona mojega očeta, ampak ste opozorili Evropsko unijo in preostali del sveta na to, da je preko milijonov Ujgurov, ki so zaprti v taboriščih v naši regiji. Hvala. Hvala za to. Veliko čas mi je, da sem danes v Evropskem parlamentu, da lahko prejmem nagrado Saharova v imenu očeta. Hvaležna sem za to priložnost, da lahko povem, kakšna je njegova zgodba, ker je ne more povedati sam. Če sem povsem iskrena z vami, ne vem, kje je moj oče. Leta 2017 smo zadnjič slišali nekaj iz njegove strani. Takrat je bil pridržan v prvem zaporu v Romče. Od leta 2013, ko so naj ločili na letališču v Pekingu, nisem videla očeta več. Bila sva na poti v, na univerzo v Indijani, ampak bil je povabljen tja kot profesor, nikoli pa nisva prišla v ZDA takrat so naj jo odvlekli iz varnostne vrste in potem sem imela izbiro ostati z očetom ali odleteti v ZDA. Moj oče je ustrajal, ne grem, ne grem v ZDA. Rekl mi je, ne joči. Ne dovolim, da si mislijo, da so deklice Ujgurov šipke. Šla sem, šla sem v Ameriko zaradi njegovih spodbudnih besed, pa sem danes tu v Strasburu, sami vami, Odpotovala sem, njega pa so pridržali, pretepli, izprašali in sedaj je bil obsojen na dosmrtno ječo na neznani lokaciji. Nikoli več ne bo mogla odpotovati na Kitajsko, nikoli več se ne bo mogla srečati z družino. Težko si je misliti, da je moj oče podoben očetu, ki sem ga poznala, ko sem bila majhna, ki je, ko sem bila v pižami, uh, sedel z mano v dnevni sobi, ki je bil ob meni. Ko sem imela težave, je moj oče vedno našel rešitev za to. Vedno je menil, da če imamo težavo, to lahko rešimo. Takrat, ko imamo luknjo, recimo, jo lahko zakrpamo. Po njegovem mnenju nerešene težave vodijo k večjim težavam svoj računalnik je dal v mojo sobo in je delal na moji mizi, jaz sem sedela v pižami na posteli, tako da sva bila skupaj. Včasih je pozabil, kako pozno je že. Včasih je delal do štirih zjutraj. In jaz bi vmes zaspala in bi slišala njegovo tipkanje na računalniku. Takrat sem bila najstnica in nisem razumela, zakaj bi se moj oče odrez, odrekel takšnim potovanjem in lepemu življenju eh, za nekaj, kar ga bo privedlo do zapora. V Halalu smo si lahko privoščili zemlišče, lahko smo kupili to in imeli veliko ovac. Ampak, ko se je začel prizadevati za pravice Ujgurov, smo imeli vse manj. In Videli smo veliko mater Ujgurov in brezdomnih otrok. Na koncu ni bilo več uh, denarja za vse te živali, ki smo jih imeli doma. Prizadeval si je za miren dialog in za razumevanje med Hani in Ujguri v zahodnem delu Kitajske. On je videl te težave zelo jasno. Ujgorom so zanikali temeljne pravice. Pravice verjeti v to, kar verjamemo. Pravice v to, da častimo tako, kot želimo častiti. Da si mislimo to, kar si želimo misliti. Za nje je bila rešitev enostavna. Biti v dialogu s kitajsko vlado, da bi z Ujgori sodelovali na miren, nenasilen način. Kitajska vlada pa se ni zanimala za ta dialog, za to, da bi rešili trenja v ujgurski regiji. Z akademik, kot je bil moj oče. To bi človek, ki si je prizadeval za mirno rešitev, da bi lahko Hani in Ujguri živeli v miru. Namesto tega pa so ga označili za separatista. In zaprli so ga v samico. Zato, ker je dal želeti moč ljudem, ki jih je kitajska vlada želela nadzorovati. Danes Ujguri ne živijo v miru na kitajskem, to veste. Ne v šolah, ne v javnosti, tudi ne doma. Moj oče, tako kot večina Ujgurov, je označen za nasilnega, separatista, da je to neka bolezen, ki jo treba pozdraviti, odplakniti. To napačno oznako separatisto je kitajska vlada zaprla več kot milijon Ujgurov v koncentracijska taborišča. Odreči se morajo svoji viri, jeziku in kulturi. Prisilno delo je razširjeno, mučijo ljudi, nekateri so celo umrli. Zgodovina se ponavlja. Prej se ni dobro končala in tudi sedaj se ne bo dobro končala ta zgodba. Kitajska je te ljudi označila kot ljudi, ki sodijo v centre, zato da bi se spremenili. Ne, jaz ne verjamem v to. Kitajska vlada uporablja takšne izraze, zato da bi razdelila družine, ločila družine. Nadzoruje vse premike ogurov znotraj Kitajske in izven Kitajske. In toliko je nedolžnih, ki so v taboriših, tudi v doma, kjer živim v Washingtonu, pogosto nadzorujejo moj telefon, nadzorujejo moj računalnik. Ljudje me sprašujejo, se bojiš? Ja, bojim se, rečem. Včasih se zbujam v nočnih morah, se potim, včasih se bojim, da če bom govorila takole na glas, da bojo seveda poškodovali mojo družino na kitajskem. Tudi danes uh, sem nemirna, ko govorim o tem, ampak tudi moj oče se je bal, ampak vedno je šel preko tega strahu in je iskal rešitve, ne glede na ceno. Danes sem tu zato, ker želim podpreti svojega očeta. Zato vas prosim tu v tej dvorani in tiste, ki poslušajo po spletu, ali se vam zdi problematično to, kako kitajska vlada obravnava ujgure, če se vam to zdi problematično, prosim, najdete rešitev za to. Vi ste vplivni. Poslance v parlamentu prosim, da uporabite svoje zakone, zato da bo kitajska vlada odgovorna. Tudi ko gre za poslovne odnose, prosim, da ne sodelujete implicitno pri tem pregonu akademikov. Nadaljujte z raziskavami, da bi razkrinkali ta grozovita dejanja. Sodelujte z nevladnimi organizacijami. Trudite se. Še naprej. Študentom bi rekla, Nikoli ne nehajte iskati resnice in se boriti za pravico. Ne gre za boj proti Kitajski, gre za zaščito človekovih pravic. In rada bi počastila tudi študente mojega očeta, ki ga podpirajo že leta in so zaprti. Ti pogumni ljudje, moji ujgurski bratje in sestre, niso sami v taboriščih. Kozaki, uzbeki, in drugi so zaprti v taboriščih samo zato, ker pač pripadajo temu narodu. Tisti, ki zagovarjajo človekove pravice, so v zaporih, ker ščitijo pravice drugih ljudi, človeških biti. Na kitajskem se kitajski kristijani še naprej borijo ščititi svojo identiteto, temele človekove pravice. V duhu dela mojega očeta, da bi spodbujali svet spoštovanja, razumevanja med skupnostmi, bi rada opozorila na to in omenila tudi druge finaliste. Čeprav niso bili nagrajeni, je treba opozoriti tudi na njihovo delo. Zato vas prosim, da raziščete in ugotovite tudi več o The Restorers, ki delajo v Keniji, potem tiste, ki delajo v Afriki, v Braziliji, Mariel Franco, Silva dos Santos, Capo Raoni, vsi ti se trudijo, ščitijo avtohtono prebivalstvo, tudi v Amazoni. Vse je treba omeniti. Ti neverjetni ljudje so pogumni in moramo jih slišati, potrebujejo vašo podporo. In na koncu lahko rečem, da ne vem, kje je moj oče, ampak pripričan sem, da je živ. Verjamem v to, da je njegov duh ujet v nagradi Saharova, da je to oče, ki ga poznam, ki je takrat, ko sem ga potrebovala, da ročnalnik v mojo sobo. Sedaj vas ujguri potrebujejo. Hvala lepa. Thank you. Hvala. seduta è ripresa. onorevole dzhambazki chiede la parola. gospod dzhambazki ste želeli besedo sedenje se nadaljuje. уважаемый господин председатель вземам думата по. spoštovani gospod predsednik oglašam se v skladu s členom sto petindevetdeset kot je včeraj storil gospod vlado dva kolega gospod ertug in gospa delli sta bila užaljena zaradi mojih besed in želela sta slišati moje opravičilo. Ni problema, če je kdo užaljen, se bom opravičil, sem bolgar, eh, pravzaprav izviram iz Severne Makedonije in celo tudi Turčije. In ne bi eh, bil užaljen, če bi mi rekli, da sem eh, bolgar iz Severne Makedonije ampak ni pa opravičila za to, kako je bil sprejet ta svežen o mobilnosti. Govorite o ničelni um, mobilnosti, o, um, o psevdosocialistih, ki pravzaprav dajajo poslovanje Rusiji in Turčiji. In mislim, da tudi mi potem želimo opravičilo za ta dejanja. apriamo la seduta eh, naturalmente Hvala lepa. Zasedanje zdaj nadaljujemo. Sedaj bomo imeli drugi krog glasovanja za varuha človekovih pravic Evropske unije. Gospod Deli. Hvala, predsednik. Naj povem, zakaj je šlo. Seveda imate pravico, da ste proti svežnje mobilnosti. To ni vaše osebno stališče. Sveda, lahko razmišljate, kot želite, ampak kot predsednica odbora za promet v tem parlamentu skupaj z kolegom Ismelom Etrugom ne bom tolerirala vaše besede o mojem poreklu zaradi dvojega. Najprej zato, ker s tem prenašate rasistična sporočila in drugič zato, ker ker nikoli ne bom tega dovolila, vedno bom stala po konci za to, da ne boste banalizirali takšne izjave v tej instituciji. Hvala. Hvala lepa, predsednica Dali. Zdaj pa bomo nadaljevali z izvolitvijo Evropskega varuha za človekovih pravic, drugi krok, v skladu z 231. pravilom, bomo najprej testirali opremo, tako da vidimo, da um, ste vsi tukaj in da oprema ustrezno deluje, tako predvidevajo naši poslovniki, tako da vidimo tudi, koliko poslancev je prisotnih, kajti potrebujemo kvalificirano večino. Naj povem še to, da je gospod Nils Mužnjeks umaknil svojo kandidaturo. Eh, sedaj ostajajo kandidati, ki so gospod Giuseppe Fortunato, gospa Giulia Lafron, gospa Emily O'Reilly in gospa Cecilia Wikström. Tako, preverimo torej našo prisotnost. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Torej, poslanci so prisotni v celoti, torej potrebno število poslancev je tukaj. Naj povem še, da gre za tajno glasovanje in skladu z šestim odstavkom 231. pravila mora kandidat dobiti večino oddanih glasov, vzdržani glasovi pa se ne štejejo kot oddani glasovi. V skladu z sedmim odstavkom pravila 231 pa preden začnemo glasovati, moram ugotoviti prisotnost vsaj polovice članov oziroma poslancev, kar smo pravkar storili, in potrebujemo vsaj 374 prisotnih poslancev. Sedaj bomo glasovali o kvorumu, oziroma smo glasovali o kvorumu. Tudi kartice so bile a, razdeljene. Danes bomo sledili istemu postopku kot včeraj. Imena kandidatov so znana. Izberite tistega, ki vam je najljubši in potem enkrat priti, pritisnite gumb in samo enkrat glasujemo, prosim. Jetzt ist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 absolutna večina pa znaša 320. Sedaj pa še glasovi. Gospa Aureli 281, gospa Lefranc 251, gospod Fortunato 58, gospa Wikstrom 38. Tako da nihče od kandidatov ni prejel ustreznega števila glasov, da bi bil v tem krogu izvoljen glede na to, da nobeden od kandidatov ni dosegel večine, bomo nadaljevali s tretjim krogom, ki bo potekal med prvo, prvima dvema kandidatkama. E Tako da to sta gospa O'Reilly in gospa Lafranc. Diamo tempo per caricare i nomi nei nostri computer še nekaj sekund, zato da naložimo imena v računalnik. Ecco, siamo pronti. Allora, al ballottaggio. Smo torej pripravljeni. Gospa Lafranc in gospa O'Reilly sta edini kandidatki. Lahko date svoj glas. La votazione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 320 glasov za gospo O'Reilly in 280 glasov za gospo Lefranc. Po tretjem krogu glasovanja tako razglašujem za novo izvoljeno Evropsko varuhinjo človekovih pravic gospo Emily O'Reilly. Lepo ji čestitam ob izvolitvi, čestitam ji uh, gled, uh, s tem rezultatom in se daj vas obveščam, da bom tudi podpisal parlamentarni dokument o izvolitvi uh, Evropske varohinje človekovih pravic. Za besedo bi prosil še gospod komisar Hogan. Gospod predsednik, gospa O'Reilly, v celoti in iz srca vam čestitam za današnjo izvolitev. Res je to videti, kako vam Evropski parlament zaupa in tudi s tem izkazuje priznavanje za delo, ki ste ga upravljali v zadnjih nekaj letih. Evropski varuh človekovih pravic je postal zelo pomemben stebr eh, evropske institucionalne arhitekture. Potem, ko je bil prvič izvoljen 1995. leta varuh, pravzaprav Eh, je neke vrste posrednik za med državljani in administracijo in zasluži si vse naše podpore. V komisiji smo v zadnjih letih si prizadevali za to, da bi bila evropska administracija boljša, bolj pregledna in učinkovitejša. Premalo se, eh, ljudi se tega zaveda, ampak le pet odstotkov zadev um, je takšnih, kjer pride do razsodbe o slabem upravljanju in več, več kot sedemdesetih odstotkih primerov komisija sledi predlogom varuhinje. To kaže, kako konstruktiven je odnos med ustanovami in varuhom človekovih prvic. Komisija bo še naprej konstruktiven partner z, odprtimi, z odprto glavo. Sledili bomo še naprej vašim predlogom in tudi nasvetom za nadaljne izboljšave. Zato, da bi našli rešitve, ki bodo v interesu državljanov in javnosti. Uh, varuh človekovih pravic in komisija imata skupni interes, da podata um, sporočilo, da je Evropskem ustanovam mar za ljud, uh, težave in probleme ljudi in da skušamo na najrazličnejše načine te probleme odpraviti. Gospa Orajli, želimo vam vse dobro pri vašem novem mandatu. Komisija in jaz osebno pa se že veselimo našega nadaljnega sodelovanja. Najlepša hvala, gospod komisar. In vse dobro naši evropski varohini človekovih pravic. Sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem in najprej bomo odločali o finančni disciplini do, od proračunskega leta 2021 naprej in prožnost med stebroma za koledarsko leto 2020. To je poročilo Linz, imamo pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto po prvem branju Evropskega parlamenta. Smo s tem zaključili s tem dosjejem. Nadaljujemo z poročilom Carmen Avrem o sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter o njegovem protokolu o izvajanju. Imamo eno samo poimensko glasovanje. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi nasprotovanje v skladu s členom 112 poslovnika. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017. Kdo je za? Prosim, da dvignete roke. Proti? Kdo se zdrži? S tem je zaključni račun potrjen. Nadaljujemo s poročilom o torej resolucije petih političnih skupin o diskriminaciji oseb LGBTI in sovražnem govoru proti njim, vključno z območji brez LGBTI. Najprej glasujemo o tretjem odstavku, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti odstavek v dveh delih, prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek šest. Predlog spremembe enajst, pomensko glasovanje, glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek osem. Predlog spremembe dve, pomensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 12, predlog spremembe 3, pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Odstavek dvanajst, predlog spremembe. Štiri, predlog spremembe štiri, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek petnajst v dveh delih. Prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 20. Prvotno besedilo, pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi 23. odstavek, 12. predlog spremembe, pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Uvodno, uvodna izjava šest, eh, predlog spremembe pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 16, prvotno besedilo, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim konec glasovanja sprejeto uvodna izjava d za proti vzdržani sprejeto uvodna izjava n pomensko glasovanje glasujte prosim Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava o predlog spremembe 10. Pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. 10. konec glasovanja sprejeto predlog spremembe štirinajst za proti vzdržani sprejeto uvodna izjava p predlog spremembe sedem za proti vzdržani sprejeto glasovanje o celotni resoluciji. Pomensko glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. štiristo triinšestdeset glasov za, sprejeta. Ja, postopkovno vprašanje ali nismo spregledali glasovanja o prvotnem besedilu pri uvodni izjavi p kjer bi morali prav tako glasovati poimensko? Nein, es ist der Text. Ne, pravzaprav to je bilo prej uh, sprejeto besedilo, tako da je to bilo brezpredmetno. Tako da nadaljujemo z uh, pošteno odločitvijo o digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu BEPS 2.0. Začnemo s predlogom spremembe 1, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. glasujte prosim konec glasovanja sprejeto četrti odstavek pomensko glasovanje glasujte prosim konec glasovanja Sprejeto. Predlog sprememba enajst za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Odstavek devet, prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. konec glasovanja sprejeto predlog spremembe osem za proti vzdržani zavrnjen predlog spremembe oziroma odstavek 12, predlog spremembe 5D, pomensko glasovanje za. Ne, so pravi čujem, pomensko glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 12, pomensko glasovanje, glasujte prosim. konec glasovanja zavrnjen predlog spremembe trinajst z dvigom rok za proti vzdržani zavrnjen predlog spremembe devet za proti vzdržani Zavrnjen. Odstavek 23, prvotno besedilo, pomensko glasovanje. Glas... Z... Glasujte, prosim. Skišlosen. Konec glasovanja. Angenomen. Sprejet. Predlog spremembe 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 14. Omensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za proti? Vzdržani, sprejet. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Odstavek 34, prvotno besedilo za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 3, pomensko glasovanje, glasujte. Prosim geschlossen. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 6. Pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prvotno besedilo. Pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe sedem, pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prvotno besedilo, pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 41, pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Za proti vzdržani sprejet odstavek 42 ja Posem jasno je bil rezultat. Prvotno besedilo odstavka 42, prvi del, pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del, pomensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 43, pomensko glasovanje, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe štiri, pomensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 16. Za. Zdvigom rok. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 17. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe deset v dveh delih, prvi del poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prvotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujte. Prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo sedaj o tako spremenjeni resoluciji. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala. Nadaljujemo s poročilom o stanju vladavine prava na Malti po zadnjih razkritjih o umoru Dafne Karuana Galicija, odstavek 6, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Sprememba ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava B v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto.